upravičujemo se zaradi tega, zaradi te kratke zamude. Reševali smo problem z dnevnim redom. Sedaj vas pač vljudno prosim, če se usedete. So, the session is open. S tem odpiramo zasedanje, kolikor so mi povedali, je razlog za poznejši začetek z številko 9 v našem dnevnem redu. Poročevalca prosim, da se oglasi in um, razloži vprašanje, ki ga bomo potem dali na glasovanje. Ita, imaš besedo. Hvala lepa, gospod predsednik Luka. Verjetno ste opazili, da je danes dopoldan nekoliko hektično. Nekatere točke še niso popolnoma jasne v besedilu, zato ker smo ugotovili, da določene zadeve ne stojijo tako, kot smo bili dogovorjeni. Zato plenum prosim, da poročilo začasno umaknemo in to obravnavamo na naslednjem plenarnem zasedanju, zato da bomo do takrat poskusili z dvema velikima skupinama doseči dogovor. Se upravičujem, ampak lepo prosim, da bi zdaj to umaknili in naslednjič o tem govorili. Oui, uh, dit, matin, regret... Kakor sem dejal, mi je žal, da smo prišli do tega, obstajajo problemi, nekdo je proti delom poročila. Oziroma, je kdo proti temu, da preložimo poročilo? Izvolite, Hvala, gospod eh, predsednik. V imenu skupine izjavljam, da podpiramo predlog poročevalca glede na okoliščine. Se nam to zdi zelo smiselno. Najlepša hvala. Ponavljam, ali je kdo proti predlogu poročevalca? Ne. Uredi torej razprava o int 8.1.8 je preložena. Se opravičujem eh, v imenu oziroma Ani Bonteji. Prosim jo, da pride k nam in predstavi sok 626 oziroma 25 da predstavi svoje poročilo še pred prihodom gospoda Ševčoviča. Hvala. Ana, izvoli. Mulțumesc, domnule președinte. Avizul pe care îl voi prezenta vizează orientări... Hvala lepa. Predstaviti vam želim poročilo v zvezi z smernicami za zaposlovanje. To mnenje zadeva smernice za zaposlovanje iz leta 2018. Podali smo že mnenje v zvezi s tem in tudi priporočila in v mnenju, o katerem bomo danes razpravljali, bomo govorili o tem, ampak eh, želim še nekaj dodati, kajti po sprejetju tega dokumenta se je zgodilo še nekaj. Namreč v sporočilu Komisije o evropskem semestru je bil omenjen evropski trg dela na evropski ravni in tudi v poročili za posamezne države smo imeli kar nekaj novih informacij. V tem mnenju moramo to upoštevati, pa tudi kar zadeva evropski stebr socialnih pravic, evropske sklade, digitalizacijo in tako naprej. Tudi tukaj imamo nekaj novih informacij, ki jih moramo upoštevati. V delovni skupini o tem še nismo govorili, zato smo zdaj želeli govoriti o tem. Tukaj govorimo tudi o smernicah iz drugih dokumentov in drugo leto naj bi za socialnimi partnerji in drugimi zainteresiranimi partnerji pripravili nove smernice za trg dela, zato da bomo držali korak s časom. Čakamo na odgovore, na vprašanja, ki smo jih videli v poročilih za posamezne države, kar zadeva strukturo tega priporočilom. V prvih štirih točkah imamo priporočila, ki jih je mogoče najti tudi v prejšnjih poročilih, ampak to je potem dopolnjeno na podlagi razprav, ki smo jih imeli v Ekosoku in v delovni skupini. Dodali smo tudi novo točko v zvezi z Evropskim stebrom socialnih pravic. In tukaj navajamo da ostajamo pri svojih priporočilih v zvezi z skladi in izpostavljamo dejstvo, da morajo ti skladi delovati še naprej, zato da bomo lahko trg dela razvijali še naprej in da bomo lahko razvijali spretnosti in oblikovali nova delovna mesta. Poskrbeti moramo, da bo ponudba ustrezala popraševanju in digitalizacija je zelo pomembna. Digitalizacija bo spremenila trg dela in smernice za prihodnost morajo upoštevati digitalizacijo na evropski ravni. Če povzamem torej, naše sporočilo je, da moramo še naprej podpirati trg dela spodbujati moramo razvoj na tem področju in podpirati moramo MSP-je, omenim lahko act small first, torej ukrepajmo najprej na ravni najmanjših. Deset let je že od eh, Small Business Acta. Zaposlovanje je pomembno, in tudi MSP zahtevajo, da naredimo tukaj korak naprej. Kar zadeva kompetence, vsi partnerji so zahtevali nadaljevanje socialnega dialoga in krepitev partnerstv, v poročilih za posamezne države pa je jasno, da Nekatere države članice dobro upoštevajo socialne partnerje pri pripravi zakonodaje, druge pa manj. Socialni partnerji torej niso povsod tako pomembni pri pripravi zakonodaje, kot bi si želeli. To je treba izboljšati. Evropski stebr socialnih pravic moramo prav tako izboljšati. Pravice, ki so v tem okviru predvidene, morajo biti deležne tudi ustrezne finančne podpore. Upoštevati pa moramo tudi Evropski stebr za socialne pravice. Hvala sekretarjatu za podporo pri pripravi tega dokumenta, hvala vsem članom delovne skupine. Mislim, da smo dobro sodelovali. Hitro smo delali in zato, ker so bili vsi tako delovni, smo tudi hitro prišli do cilja. Najlepše hvala, Ana, in sedaj odpiram razpravo. Prosim, da se vsi držite dodeljenega časa. Davek, da rakite kot za začetek dve minuti. Najlepše hvala. Govorila bom v svojem maternem jeziku izraziti želim zahvalo avtorici tega mnenja in vsem, ki so pri njem sodelovali. Pre, mnenje sem prebrala in posebej sem se osredotočila na predlog, da evropski semester vključimo in tudi socialne partnerje v uh, In tudi priporočilo, da se povečajo njihove kompetence, je zelo važno, ko gre za socialne pravice. Vedno več govorimo o teh temah v vseevropskem dialogu. Naj omenim določene dimenzije, ki jih v mnenju ni. Če govorimo o socialnih pravicah, moramo vedeti, da se moramo sklicevati na novo sprejeto direktivo o ravnovesju med eh, poklicnim in zasebnim življenjem. Ta parlament in tudi svet so, sta direktivo potrdila in mogoče bi lahko tudi mi vključili ustrezne indekse ali kriterije na tem področju, kajti res je pomembno doseči ravnovesje med spoloma. Važno je, da damo možnost svetovanja in vodenja pri razvoju poklicne poti. Ne smemo pozabiti na napredke v tehnologiji, ampak eh, upoštevati moramo, kaj bo to pomenilo v prihodnje na trgu dela. Naprimer na zdravstvenem področju. V zdravstvenem sektorju moramo mladim pomagati, eh, kako razvijati eh, še naprej eh, nove perspektive in svoj razvoj. Najlepše hvala, gospa Barba Skenije. Hvala lepa poročevalki, ki je bila zelo odprta in smo dobro sodelovali. Podala sem nekaj amadmajev ki so bili sprejeti. Ne govorite le o kakovosti izobraževanja, ampak tudi pomenu za učitelje, ki se zauzemajo za vrednote, kot so toleranca, aktivno državljanstvo eh, in kritično razmišljanje. To se mi zdi ključno in to moramo po moje vključiti v vsa naša mnenja na prvi pogled to mogoče ni tako neposredno očitno, ampak najlepša hvala za to. Thank you, Tatjana. Hvala, Tatjana. René Bilevens, dve minuti. Dank u wel, eh, voorzitter. Um... Najlepša hvala, gospod predsednik. Za začetek bi čestital poročevalki za dobro pripravljeno mnenje. Imam pa neko eh, opombo za točko 2,4. Glede na to, da tukaj obstaja tudi amandma in eh, zdi se mi, da je ta element poročila pomemben. Seveda je treba omenjati profesionalno kvalitetno kvalifikacijo, ampak pri izobraževanju je pomembno, da eh, zagotovimo pripravljenost na spremembe. Eh, zlasti tehnološke stvari se spreminjajo zelo hitro na trgu dela. Zelo globoke so te spremembe in to je pomembno. Ta element eh, je važen, dobro je, da se na to pripravimo, pa tudi, da omogočimo spremembe. Yeah. Ja. Hvala, Rene, zdaj pa Sofija Rece, ker za dve minuti. Hvala, tudi jaz se želim zahvaliti za to mnenje. V strokovni skupini smo o tem veliko razpravljali in lepo je, da ste sprejeli veliko manjmajo in tudi, da smo našli kompromise. Nekaj pa želim omeniti, to je problem, ki je še odprt, tukaj bomo morali glasovati. Gre za sklepe seveda ne gre za to, da bi se posvečali samo NSP-jem. Zelo pomembno je, da jih okrepimo in zato se vedno zauzemamo za to, da bi dejansko zagotovili ustrezne naložbe za to. Ampak v 1.4 se navaja, da naj bi olajšali ustvarjanje kakovostnih delovnih mest ne vidim potrebe potem, da bi obdržali to točko v sklepih, kajti mislim, da besedilo pusti veliko prostora za interpretacijo. Kaj to sploh pomeni? Mislim, da bi tukaj lahko prišlo do vrzeli uh, in do diskriminacije na ravni MSP-jev. Zato jaz prosim poročevalko, da bi splošno razpravo izkoristili za to, da bi pojasnili prav to načelo. Eh, zadnji, pa ne zadnji med vsemi, gospod Mene, izvolite. Hvala, gospod predsednik, hvala poročevalki za uvodne eh, besede, pripravljenost na kompromise in odprtost. Naložbe, po mojem mnenju, mnenje predlaga preveč omejujoč pristop. Naložb naj bi bilo premalo, zato ker je upravno breme previsoko in ker državni aparat ne deluje dovolj dobro. To je sicer en element, ampak obstajajo tudi drugi, Povedati želim tudi, da je v našem odboru stališče vedno naslednje. Nismo sovražni do predpisov, sovražni smo do nekoristnih predpisov. Pri tem mnenju obžalujem, da ne obravnava financiarizacijo podjetij in problemov kapitalizma. Naprimer, podjetja oblikujejo uh, določeno vrednost, ampak delajo samo v interesu vlagateljev, ne pa zato, da bi podjetje razvijali naprej. V to smer je bila pripravljena tudi študija v Franciji in študija vam je seveda na voljo. Posledica je, da podjetja ne izvajajo dovolj raziskav in ne vlagajo dovolj v delavce. Zato bi se morali mm, prilagoditi. Gospod Vilevenc je o tem govoril. Prav tako se mi zdi, da v mnenju pozabljamo na to, da bi govorili o vnaprejšnjem načrtovanju. Govorimo lahko seveda o kupni moči in o plačah. Plače se sicer višajo, ampak premalo glede na višanje produktivnosti. Še dve sekundi imam. Mislim, da bi morali razmisliti o finančnem sistemu, zato da bi zadostili finančnim potrebam podjetij. Tukaj bom končal. Hvala, gospod predsednik, hvala poročevalki, da je sprejela naše amantmaje in hvala, da je z nami sprejela kompromise. Hvala. Hvala. Hvala, Bonteja, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala vsem, ki ste spregovorili. Naj na kratko odgovorim na vaša vprašanja. Obravnavali naj bi tudi enakost. No, opozoriti vas moram na to, da smo imeli določene omejitve. Imeli smo strokovno skupino, potem smo morali besedilo še dodatno omejiti, zato ker nismo imeli na voljo dovolj prostora v dokumentu, vendar priporočila iz drugih mnen odbora smo vključili v naš dokument In vedno smo ponavljali, da so to smernice za zaposlovanje, ki upoštevajo tudi druga mnenja in druge smernice. Sklicujemo se torej na to, da obstajajo tudi druga področja in drugi dokumenti, kjer so te teme bolj podrobno obravnavane. Zato smo se ponekod izrazili nekoliko bolj omejeno. Kar zadeva delojemalce. Nekateri so menili, da bi tukaj morali eh, sprejeti tiste delojemalce, ki naj bi sprejemali vse pogoje. Ampak vloženih je bilo nekaj amantmajev in eh, naprimer digitalizacija bi res lahko imela velike posledice tukaj. Nekateri so menili, da bi lahko uporabili drugačno besedo tukaj, drugačen termin. Vendar želeli smo poskrbeti, da to ne bi pomenilo, da morajo delojemalci sprejeti kar kakršnekoli pogoje dela. Dostop do financ moramo izboljšati za MSP-je, kaj ti MSP-ji še vedno težko pridajo do financ. težko dobijo kredite ali celo evropska sredstva. Zato smo sprejeli ta amadma, ki izpostavlja prav to problematiko in to je tudi v kompromisu. In kar zadeva najprej misli na mlade, think small first in najprej ukrepaj na, na najmanjši ali najnižji ravni. Tukaj vam lahko povem, da smo v odboru Ecosoc večkrat povdarili, da so MSP pomembni Povedali smo tudi, da moramo še naprej eh, ukrepati na tej ravni. To ne bo vodilo do problemov na trgu dela, kajti veste, da je v Evropi 99 odstotkov podjetij malih in srednjih podjetij. Zato problemov ne bo, če uvedemo to načelo in to načelo je že del številnih drugih dokumentov, ki jih je sprejel naš odbor. Ana, we'll the... Hvala, Ana. Potem eh, se obrnimo na amadmaje. Prva, prvi amadma na točko 3.1.3. Eh, obstaja eh, kompromis, ki ga bo, prosim, predstavila Ana. Izvoli. Hvala lepa, gospod predsednik. To je zelo preprost kompromis. Gre za to, da bi sprejeli dopolnila. Črtamo besedo insecurity, drugače pa ta amanma sprejemamo. Točka 3.4 se nanaša na to. Črtamo besedo insecurity in to je to. Dobro, je kdo proti tem kompromisu? Ne. Torej, kompromisni amadma smo sprejeli in sedaj amadma številka 2 na točko 2,4 tega sprejema poročevalka, je kdo proti? Ne, potem smo ga sprejeli amadma številka 3, točka 3.1.1, kompromis je bil dosežen, prosim poročevalko, da ga predstavi. Hvala, gospod predsednik. Naš kompromis ima tri dele. Prvi del, oziroma prva teza, predlog ni bil sprejet, obdržali bomo izvirno besedilo in Sklicujemo se na to, da je Evropska komisija objavila sporočilo o evropskem semestru in besedilo iz tega dokumenta bomo sprejeli in to so sprejeli tudi avtori. Drugič, dostop do financ, amandma avtorjev je bil sprejet z dvema dopolniloma. Prvo dopolnilo. Obstajajo že prizadevanja na področju dostopa do financ. To je bilo mogoče prebrati tudi v sporočilu komisije. In drugič, dostop je težji za MSP-je, zato ker imajo MSP-je težave pri dostopu do financ. Sprejeli smo torej amadma s dvema dopolniloma, prizadevanja že tečejo in MSP-ji imajo težak dostop do financiranja. In še tretji del. Ta del sprejemamo v izvirni obliki avtorjev. Hvala. Eh, Kompromis je torej pred nami, je kdo proti. Hvala in čestitke. To je zdaj sprejeto v besedilu, zdaj pa amandma 4, točka 3, 1, pika 4, je kdo proti, sprejeto, amandma 5, točka 3, pika 2, pika 1, je kdo proti, poročevalka sprejema ta amandma, ne, sprejeto, 6, 3, 2, 6, amandma poročevalka sprejema, je kdo proti, Hvala. 7, 3, 2, 7. Poročevalka to sprejema. Je kdo proti? Sprejeto. Amadma 8, 3, 1, 1 je sprejet. Je kdo proti? Hvala. Sprijeli smo ga. 9. amadma 3, 6, 3. Poročevalka je za, je kdo proti? sprejeto. Amadma 10 na točko 2.1. Poročevalka sprejema. Je kdo proti? Hvala. Sprejeto amadma številka 11.1.4. Poročevalka ga zavrača. Zato eh, bi prosil predlagatelje amadmaja, da ga predstavijo. Potem bom pa poročevalko prosil, da se na to odzove, kdo bo odgovoril to storil. Uh, točka 1, 4. Ja, izvolite, Sofija. Ko sem se prvič javila, sem povedala, da smo skeptični in uh, to načelo je bilo sicer že omenjeno v drugih dokumentih, ampak zdaj, po mojem mnenju, ni to pravo mesto, da se načelo še enkrat ponavlja v dokumentu o smernicah za zaposlovanje. Delojemalci so prikrajšani, ampak če si pogledamo formulacijo točke 1.4, že prvi del zadostuje. Lahko bi uh, okrepili MSP in to je to. Naprej, v tistem drugem delu pa govorimo o elementi, s katerimi se mi ne strinjamo, zato bi to črtali, po našem mnenju. Ohranjamo tisti del, kjer podpiramo MSP-je, ampak eh, preprečujemo pomožnost, da bi prišlo do napačnega tormačenja tega besedila. Hvala, Ana. Hvala lepa, hvala gospod predsednik. Tega žal ne morem sprejeti. Zelo pomembno je. Yeah da na področju MSP-jev pošljemo močno sporočilo oblikovalcem politik na evropski in nacionalni ravni, zato da bodo razumeli, da je potreben nadaljni korak na področju MSP-jev. Že deset let je minilo od Small Business Acta. Rezultati niso posebej dobri za podjetja. Mislim, da bi morali prejiti na ta naslednji korak. To je sicer sklep, ampak samo v zvezi z 3.1.3. Pri točki o reviziji Small Business Acta pa govorimo o tem, da je Ecosoc to sprejel, ampak opozoriti je treba tudi na to, da smo sprejeli dejstvo, da pozivamo k ukrepanju. Člani našega odbora bi morali sprejeti to formulacijo, zato da bomo imeli konsolidirano politiko za MSP-je. Zato mislim, da bi morali ta del v 1.4 obdržati. Ana, so is... Hvala, Ana, in to sedaj dajem na glasovanje med številka 11, ki ga je zavrnila poročevalka. Izvolite, glasujte. Le vote est clos. Konec glasovanja. 217 pa se je glasovalo, 117 za, 86 proti, 15 državnih sprejeto. Zdaj pa zadnji amandma, 12.1.5. Poročevalka amandma sprejema ali je kdo proti. Ne, sprejeto. Prav, zdaj pa končno glasovanje. O, SOK 625, smernice za zaposlovanje. Poročevalka je Ana Bontea. Glasujemo. Mhm. Konec glasovanja. 211 za, 3 je proti, 10 vzdržanih, sprejeto. Čestitke. Poročevalka. Donc, en attendant l'arrivée de. Prav zdaj bomo počakali gospoda Ševčoviča in predlagam, da obravnavamo še zadnjo točko, to je točka razno. Dokument ste dobili danes dopoldan v zvezi s tem, namreč besedilo imam v angleščini, zato bom govoril v angleščini. Membership Tony Vidam. Tony Vidam iz uh, eh, Hrvatske, pač bo zamenjal Lidijo Padi ravno tako iz Hrvaške, to so spremembe v biroju, začenši 1. julija 2019. Potem bo prišlo do spremembe v odboru Portugalskega bo zamenil Lorija Princija Plošana iz Romunije v odboru za revizijo. Potem bo tudi sprememba v članstvu sankcije gospa Teser iz, črno, iz Mačarske bo prišla v sekcijo nad ali se kdo ne strinja z tem novim članstvom našega odbora, ne. Potem smo to enoglasno sprejeli in potem je še tukaj mandat eh, za komisijo za poslovnik. Tu predlaga se, da se podaljša mandat komisije za poslovnik do 24. septembra 2019 zaradi spremembe izvedbenih določb poslovnika odbora. mislim, da temu nišče ne nasprotuje, to smo torej sprejeli. Še štiri minute imamo na voljo, predno pride komisar, lahko ustanemo, se malo pretegnemo, vendar prosim, ostanite v plenarni dvorani, da ne bomo potem izgubljali časa, ko komisar pride. Hvala.

Salut.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

Kolegice in kolegi, dame in gospodje, hvala, da ste se že usedli. V veselje mi je, da lahko spet med nami pozdravim pod eh, predsednica Šefkoviča. Ševčoviča, ki ga tukaj z veseljem še enkrat pozdravljamo. Dragi Maroš, Eh, hvala, ker si prišel ne samo kot eh, podpredsednik eh, komisije za zanimivim portfeljem, ampak ker si pravzaprav že v dveh mandatih prisoten v tem odboru. Ukvarjal si se z institucionalnimi zadevami, z odnosi z nami, sedaj z energetiko. Vedno si bil zelo odprt, rad si prišel, prisluhnil nam in ukotovil, kakšne argumente imamo. Naj še Ugotovim, da odkar si prevzem portfolio za energetiko kot podpredsednik, si vsako leto prišel k nam na odbor, eh, da razpravljamo o energetski uniji. To je zelo pomembno in verjetno tudi največjih dosežkov komisije, katere mandat se bo kmalu zaključil. In ne samo, da sem uh, prijazen, ampak resno mislim, da je uh, tvoja predanost in sposobnost um, diplomatska uh, veščina pripomogla k temu, da smo dosegli zelo pomembne rezultate vsi skupaj. Ravno pa tako upamo, da se boš. Uh, vrnil še v tretjem mandatu v komisijo in da bo nova komisija imenovana čim prej. Vemo, da eh, razprave na svetu danes popovdne, po noči, mogoče tudi jutri potekajo, bodo potekale, bodo zelo kompleksne. Eh, šefi držav in vlad se bodo zelo kmalo dogovorili eh, in upam, da boš ti spet začel s svojim delom. Spomnim se, da sva bila skupaj v Bratislavi oktobra 2016 med slovaškim predsedovanjem. Takrat sem bil eh, predsednik eh, skupine Trio, govorili smo o energetski uniji in že takrat smo se zelo povezali o sami vsebini tvojega mandata. Strinjali smo se, da je treba narediti pomembne korake na področju energetske unije, ampak upoštevali smo tudi, da v srčeku te. Srčeki te transformacije morajo biti državljani in to so glavni izzivi kajti pomembno spremembo energetske unije lahko dosežemo samo z državljani, kajti sicer nam mogoče ne bo uspelo. Ne bom se spuščal v podrobnosti različnih dokumentov, komunikejev, predlogov in tako dalje, ki so bili podlaga našega dela in ki imajo našo polno podporo. Kot sem že rekel, um, prelist stal sem tvoj govor in pravzaprav sem sam želel povedati točno to, kar boš ti povedal. In to je res čisto na ključe. Dve stvari pa bi vendarle dodal. Res smo v petih letih dosegli velik napredek, ampak glavni okvir smo sicer postavili, danes pa potrebujemo temeljito delo in moramo iti na teren. Toliko stvari je še na odprtem, na nedefiniranih. Um, imamo lahko različne uh, poti, ki peljajo v isto smer, vendar pa uh, te mnoge poti so še zelo daleč od te usmeritve. In danes naj bi razpravljali ne samo uh, zato, da ocenimo, kaj je bilo narejeno, ampak da se bolje osredotočimo na bodočo dolgoročno strategijo komisije in kaj pričakujete v naslednjem mandatu. Eh, podnebna neutralnost do leta 2050 je sedaj pomembna eh, naloga, za katero se vsi stranje upamo, da bo eh, finsko predsedstvo to v bistvu premaknilo do leta 2035, kot so se sami odločili in v naslednjih nekaj dneh bodo mogoče se za to še posebej zauzemali. Tri glavna vprašanja glede prihodnosti so pred nami. Prvič, ali so te ambicije, ki obstajajo, dovoljšne, da se z njimi odzovemo na obstoječe izzive? Drugo vprašanje je, kako lahko naredimo več za to, da postavimo državljana v center energetske unije in tretje konkretno vprašanje, kako naj podjetjem pomagamo, namreč Ogromno eh, podjetij se je že odločilo za spremembe, ampak kako naj podjetjem, izlasti malim in srednjim podjetjem, pomagamo, da postanejo ključen del teh izzivov, kako naj delavci postanejo močni akteri v teh spremembah oziroma transformaciji in kako določene deli Evrope ali skupine državljanov v Evropi um, ehm, pripričati, da se ne bojijo tega Eh, velikega stroška sprememb oziroma da jim ne nasprotujejo, ampak da se aktivno vključijo v, eh, trans, v, v transformacijo za to, da postanejo del trajnostne rasi. Ti si ključni govornik danes, eh, toliko sem želel samo povedati v, v uvodu v odboru, v vseh sekcijah zelo podpiramo to, kar eh, ti delaš in upam, da bo to obrodilo še mnoge plodove v naslednjih letih. Hvala, hvala. Uh, Luka, hvala pred, predsednik, dame in gospodje, čas eh, beži, kot vemo. In zelo sem zadovoljen in hvaležen, da smo uspeli imeti toliko skupnih sestankov in da eh, smo delali na skupnem programu. Vsem eh, članom eh, ekonomsko-socialnega odbora bi si zahvalil za njihove prispevke tukaj in za vse, kar bodo odnesli nazaj v svoja mesta, podjetja, univerze in tako dalje. Vedno govorim, da energetske unije ne moremo zgrasiti graditi v Bruslju brez vašega sodelovanja v vaših državah, kjer ne le širite in, um, informacije o tem, uh, kako se gospodarstvo spreminja v državah članicah, ampak tudi prispevate k temu. Razlog pa je, da se vedno dobro pripravite za razprave, da so vaša vprašanja vedno umestna in da nekako uspete izpostaviti, kaj mora biti glavna naloga za komisijo in sodelovanje eh, komisije z ESO. Eh, hvala gospodu Kolonu in gospodu Beku za mm, veliko dela pri eh, skupnem projektu. Videli smo, da zelo podobno razmišljeno vedno najdete način, kako izboljšate to, kar mi naredimo in seveda kako lahko bolje to sporočimo državljanom. Danes eh, govorimo o temi, ki bo visoko na dnevnem redu eh, Evropskega sveta, eh, ki so se je temo obravnavali že na mnogih formatih, v drugih, na drugih sestankih in to se vse skupaj dobro povezuje. Zadnje evropske volitve so zelo jasno pokazale, da je podnebje zelo vroča tema, še zlasti za mlade generacije. In končno v Evropi obravnavamo podnebne spremembe ne le kot nekaj, glede česar moramo biti zaskrbljeni ali kar nas ogroža, ampak tudi kot priložnost, ki nam bo pomagala um, spremeniti našo gospodarstvo, modernizirati način življenja in pač nam To omogoča nov pristop k organizaciji gospodarske aktivnosti in načina življenja. Vse te izzivi, vse te vidiki, ki jih opisujem, vse to poskušamo nekako vključiti in um, zaokrožiti v delo komisije in v dolgoročno strategijo, o kateri bomo danes govorili kot sem že eh, rekel, novembra 2018 je bil naš cilj, kako naj dosežemo podnebno neutralno družbo v Evropi, ki bo istočasno konkurenčna in sposobna napredka. Zelo vesel sem bil pozitivnih eh, odzivov vodilnih eh, podjetij in deležnikov v Evropi, ki so izrazili svojo pripravljenost, da opravijo svojo nalogo pri eh, prehodu na podnebno neutralnost. In to je bilo še posebej um, vključeno v mnoge predvolilne razprave, ki so se slišale po vsej Evropi, zlasti med mladimi. Zelo cenimo dejstvo, da analize in vaša poročila gredo v smer iskanja načina novih priložnosti in možnosti za izboljšave. Kako bo ta prehod oziroma transformacija spremenila evropsko gospodarstvo, kaj bo pomenilo za energetsko varnost in za naše državljane? Vemo, da je to najboljši način modernizacije Evropske unije in povečanja globalne konkurenčnosti našega gospodarstva. Vse pa je seveda odvisno od pripravljenosti, od volje ljudi in tudi od tega, koliko lahko ta prehod financiramo. In deli poročila se osredotoča na financiranje na evropski ravni, na nacionalni ravni na potrebo po spreminjanju investicijskih tokov in tudi pri, po eh, spremembah pri financiranju raziskav in inovacij, ki jih je treba prilagoditi eh, v naslednjih desetletjih. To je vse pomembno izpostavljeno in glede na to se moramo postaviti in um, definirati našo usmeritev glede podnebnih sprememb. Popolnoma se strinjam z vami, ko govorite o poštenosti prehoda. Nikoli ne smemo pozabiti na ljudi, nikoli ne smemo pozabiti, da obstajajo regije, panoge, socialne skupine, ki. Um, So v težkem položaju, so v hudih stiskah in ne smemo jih eh, pustiti za nami. Zaradi tega je ključno socialno pošten, da je prehod socialno pošten, to je pomembno tudi za komisijo, kajti le na ta način bomo dobili družbeno sprejemljivost naših prizadevanj. Enostavno se moramo zelo potruditi, da bo ta prehod nekaj, kar bo v lasti vseh deležnikov in da bomo vzpostavili nek socialni pakt med vladami, eh, organi, socialnimi partnerji in civilno družbo. To bo najboljši način, kako angažirati družbo in tukaj ravno ekonomsko-socialni odbor igra vlogo, ki je nezamenljiva. Vi ste eh, povezava med evropskimi inštitucijami in državljani v državah članicah za vaš odbor pa je to velika priložnost, po mojem mnenju, da prispevate ali celo zaženete nacionalne in regionalne razprave na to temo da se v to v razpravo vključi čim več dobrih informacij, ne le o dolgoročni strategiji Evropske unije, ampak tudi o tem, kako bomo to strategijo izvajali in kaj to pomeni za naše skupnosti. Skupaj moramo sodelovati seveda z mednarodnimi partnerji in Evropa pri teh eh, prizadevanjih ne bo sama. Sodelujemo v vseh razpravah v OECD, Združenih narodih, G7, G7. 20 in tako dalje, le zato, da eh, zagotovimo vodilno ulogo, ne seveda le zato, ampak zaradi prihodnosti našega planeta. To je globalni eh, napor in eh, vsi moramo se boriti za zmanjšanje podnebnih sprememb. Uporabili pa bomo tudi druge diplomatske poti, kjer so podnebne spremembe pomembne pri trgovinskih pogajanjih, tudi naš eh, skupni trg lahko uporabljamo kot gonilo spremembe in vse to je eh, nekaj, kar je bo vedno pomembno pri trgovanju z Evropsko unijo ali pa delovanju kot podjetje na trgu Evropske unije. Druga stvar, o kateri bomo danes razpravljali, je zelo kratko poročilo o zadnjem eh, poročilu o stanju energetske unije, ki je bilo, ki je bilo sprejeto aprila. Tam smo eh, pregledali, kakšen je napredek. Bistvo je, da se želimo. Eh, medsebojno povezan energetski sistem v Evropski uniji. 2015 je bila to le politična strategija, razmišljali so, kaj se lahko doseže kratkoročno. In takrat eh, smo uh, obljubili, da bomo zagotovili energijo, ki bo uh, varna, dostopna uh, in konkurenčna. Danes pa smo dosegli veliko več, ne le to. Uh, Danes smo šli skozi najglobjo transformacijo energetskih sistemov po drugi industrijski revoluciji. Mnogi strokovnjaki to ocenjujejo tako in to je potrebno tudi v drugih panogah. Govorimo o decentraliziranem in dekarbonizirani proizvodni energije. Vemo, koliko moramo investirati v našo infrastrukturo, da to dosežemo. Ravno tako smo ugotovili, kaj lahko pridobimo z novimi pametnimi tehnologijami. In vse skupaj nas vodi to v jasni zaključek, da v Evropi imamo vse, kar je potrebno za to, da dosežemo podnebno neutralno Evropo leta 2050. Z veseljem lahko rečem, da zahvaljujoč vaši pomoči smo kot komisija uspeli. Um, izvesti našo strategijo. Sprejeli smo uh, predloge eh, se strani eh, sveta um, držav članic in to pomeni, da komisija lahko začne naslednjem mandatu delati pod novo streho z najbolj uh, modernim pristopom do podnebnih sprememb na celem planetu. Kaj so največji dosežki teh petih dimenzij energetske unije? Ko so um, vodje držav in vlad začeli razpravo o tem, kaj naj bo srčika uh, energetske unije, smo, so takrat predvsem mislili na energetsko varnost. Imeli smo uh, nekaj znanih primerov v preteklosti, ko je prišlo naprimer do prekenitve dobave plina in to je imelo težke posledice za mnoge države v centralni Evropi. Potem smo imeli energetske otoke, kot so baltske države in Malta in eh, Cipr, ki enostavno niso bili povezani z partnerji, z sosedi in jih je to postavljalo v težak položaj. Danes lahko z veseljem ugotovim, da z izjemo Malte in Cipra so vse države članice Eh, povezane tako, da dobivajo plin vsaj iz dveh različnih virov in do leta 2022 iz treh virov za vsako državo članico z izjemo teh dveh otokov. Zato, ker smo naše eh, plenovode uspeli dobro povezati, veliko smo investirali v infrastrukturo in v terminali ter diverzificirali, kar se je dalo. Torej, položaj je bistveno boljši kot pred petimi leti. Ogromno smo delali na povezljivost med eh, električnimi omrežji. Ne le, eh, da so se Balti povezali z evropskimi sistemi, mm, ampak smo tudi z sosedi na Balkanu in druge v sosedstvu poskrbeli za eh, boljšo povezanost in eh, prenos preko teh omrežij. V eh, balskih državah je to bilo skoraj nič, sedaj smo pa približno z interkonektori na veliko višjem stopnju, govorimo o švedski. Uh, Poljski, Finski ta mesec bo komisija z temi državami podpisala eh, načrt, kjer se bo predvidel zaključ eh, k sinhronizacije do leta 2025. Veliko smo delali na energetski učinkovitosti, tudi Evropski parlament je bil zelo ambiciozen, predlagal nam je nove um, cilje, uh, Eh, dvaintrideset celih eh, pet odstotkov do leta dva tisoč trideset. Res si želimo, da se to tudi zgodi, to je ena ključnih prioritet. Če dosežemo cilj, bodo eh, toplogredni plini bistveno zmanjšali cene energije in izboljšali kakovost življenja tudi energetsko učinkovitost zgradb. En od stvari, ki smo se jih naučili pri gradnji energetske unije, je, da je vse med sabo zelo povezano. In zato smo eh, se uh, ukvarjali z. Uh, čisto mobilnostjo. Jasno je, da ne moremo vsega narediti z eh, novo tehnologijo. Veliko eh, lahko investiramo v nove dušikove generatorje, v um, električna vozila in tako dalje. Vendar tukaj že zaostajamo za Azijo, kjer so to tehnologije razvili hitreje kot mi. Zato smo se res potrudili, da smo vzpostavili eh, zavezništvo v Evropi, kjer eh, smo se odločili, da bomo imeli eh, Airbus na baterije. Um, ehm, Boglo podjetje na tem projektu že dela od leta 2016, imamo torej to baterijsko zavezništvo, uh, ogromno um, ehm, investicije že izvedenih, imamo tri konzorcije, ki so zelo optimistični, da bodo do leta 2025, ko bo trg z baterij v Evropi predstavljal 230 milijard na evro, da bomo lahko e, vodilni na tem trgu ter zagotovili, da bomo v Evropi proizvajali zelene, kakovostne in trajnostne baterije oziroma generatorje. Zero eh, carbon footprint. Oziroma akumulatorje. To sem opisal kot cilje eh, v Evropski uniji. In če omenim tudi druge, so seveda zmanjšanje CO2 emisij do leta 2030 za več kot 40 odstotkov. Če bi se držali vseh ciljev, vseh nacionalnih načrtih, bi bilo to 35 odstotkov. Um, Nalaž postavljamo zgodbo, ki je nekoč bila zelo prepričljiva v razpravah o Parizu, pogajanjih, da v tako velikem gospodarstvu, kot je Evropa, je možno doseči rast za 58 odstotkov in istočasno zmanjšati CO2 uh, eh, izpuste za 22 odstotkov. To uh, je paralelno možno v vsakem gospodarstvu. Ukvarjali smo že 4 eh, eh, milijone zelenih delovnih mest, 1,4 milijona teh delovnih mest je v eh, zeleni energetski industriji. In mislim, da se bodo te številke še naprej zvišale. Z gospodom Kulonom sva se še nekaj pogovarjala pred to razpravo in sicer o socialni sprejemljivosti, o uh, informacijah za regije, ki so v hudih stiskah. V mnogih primerjih v vseh eh, državah članicah eh, gre ravno za te regije in gre ravno za to, da mislijo vsi, da so edini. Zaradi um, tega so eh, oglično intenzivne regije tako pomembne. Kolegi v komisiji smo se vedno spraševali, kako nekaj počnemo in ali je to, kar počnemo dovolj, da zagotovimo, da bo vsaka od teh regij dobila novo perspektivo, novo gospodarsko vizijo. Tako da vsi, ki delajo in živijo v teh regijah, si lahko obetajo eh, kvalitetna delovna mesta in boljše življenje. Sodelovanje je bilo odlično, to lahko rečem. Z eh, regijami bomo delali zlasti s tistimi, ki želijo z nami sodelovati na novih gospodarskih načrtih za prihodnost. Regionalnim oblastem smo dali možnost, da izberejo tiste projekte, za katere verjamejo, da bodo prinesle nove eh, možnosti ter da poiščajo sredstva skupaj, da se javijo za financiranje v razne evropske inštrumente, Evropsko investicijsko banko in tako dalje, tako da lahko ljudem, ki živijo v teh regijah, jasno povemo, da smo pripravljeni jim pomagati postaviti nove ekonomske modele. In to je pomembno za eh, naslednjo komisijo, za nov Evropski parlament, pa verjamem tudi za vaš odbor ne gre le za na tisoče eh, rudarjev, ampak tudi mnoge druge, ki so tudi posredno zaposleni v tem sektorju. Isto bi rekel tudi o energetski revščini. Še vedno je 50 milijonov um, državljanov v Evropi, ki imajo težave plačati um, gretje vsako le, mesec. In to je problem uh, ki smo ga začeli reševati in tudi tukaj nismo pozabili na pomemben socialni vidik, tako da ljudje razumejo, da gre za pošten pristop, ki na koncu izboljšuje kakovo življenje v Evropski uniji. To je ena od, ena od sporočil Evropske komisije vse države članice. Po prvih analizah uh, glede energetskih načrtov in podnebnih sprememb, ki smo sprejeli iz vseh držav članic, so dobre kakovosti, o tem potekajo razprave z vladami teh držav članic in prepričan sem, da bo to ta zadnji košček v sestavljanki, eh, tako da ta energetska unija ni le zamejena z zakonodajo, ampak dejansko uresničena v življenju. Tukaj pričakujem vašo pomoč. Vi boste naši veleposlaniki, naš glas v državah članicah, ki bo govoril o teh zadevah in eh, ki bo skrbel, da se bo v državah članicah vse to izvajalo, kot je treba. Hvala lepa, gospod predsednik, da ste mi dali besedo, da eh, sem lahko povzel, kaj smo skupaj naredili v zadnjih petih letih. Najlepše hvala. Uh, hvala. No, to je še en dokaz, da je delo na tem področju res zelo pomembno. Veliko je bilo doseženega v zadnjih letih, eh, veliko dela pa nas še čaka. Ehm, mm, o tem ste govorili tudi v poročilu o energetski uniji aprila. Najprej bosta spregovorila. Eh, Pierre Jean Coulomb in pa Stefan Bach. Eh, mm, Pierre Jean Coulomb je tudi predsednik naše desete sekcije eh, in pa hkrati poročevalec za to temo. Najprej Pierre Jean, potem pa Stefan vsak za pet minut. Hvala, hvala za besedo, hvala gospod Maroševčevič. Skupaj delamo že pet let. In eh, to delo je pravzaprav sodelovanje, delamo eden z drugim skupaj. In eh, nekaj bom povedal o dolgoročni strategiji za moderno, konkurenčno gospodarstvo, ki bo tudi oglično neutralno. Eh, to je pa že nek dosežek naših prizadevanj odprej, je pa to tudi še cilj za prihodnost. Sam sem predsednik sekcije v Ekosoku. In vse čas sodelujemo s službami komisije, s podpredsednikom eh, Ševčovičem, pa tudi s komisarjem Ariosom Kanjetejem. Sodelujemo tudi s službami različnih generalnih direktoratov, zato ker je res zelo pomembno, da se zagotovi nujna sinergija pri našem delu. Ne moremo eh, se postavljati na različne strani ali pa obravnavati posebej energijo in posebej eh, promet. Tega ne moremo ločevati, tudi ne ločevati teh tematik od podnebja, od eh, okolja ali pa ne moremo ločevati državljanov od eh, podjetij in tistih, ki sprejmajo odločitve, tudi ne od sindikatov. To je nujnost. Nujnost je zagotavljati trajen dialog in trajne sinergije. To postaja obvezno tudi na področjih, ki predstavljajo prihodnost, to bo prihodnost naših otrok in vnukov. Ne samo prihodnost eh, planeta. Planet ima vrednost samo v smislu eh, tega, kakšne vire daje na voljo tistim, ki na njem živijo. No, ampak lahko povem, da smo si vrsto let že prizadevali v tej smeri. Več let in po zaslugi tega dela, ki je bilo zelo povezovalno, skupno, stalno, po zaslugi vsega tega vidim tudi um, podpredsednike in pa kolege, s katerimi se redno srečujemo. Vidim člane sekretarjata naše sekcije, ki sodeluje z našimi člani. Ne gre tukaj za ločevanje na ene in druge, ampak vse čas obstajajo sinergije za to, da bi zagotovili boljšo prihodnost državljanom. Ta jutri eh, je pravzaprav že tukaj pomenilo je tudi, kaj je bilo storjeno v preteklosti. E, sam se spominjam, kako smo v Parizu in pa v Oržeju sprejemali delegacije, s katerimi smo govorili na to temo. Skupaj smo podpisali zelo lep in dober dogovor in pomembno je, da ta dogovor stopi v veljavo. To pomeni, da e, bodo res vsi podpisniki se zavezali k izpolnjevanju tega dogovora. Danes pa me e, veliko stvari skrbi. Eh, vidim namreč veliko podjetij, pravzaprav večino podjetij, ki, eh, eh, si za to še ne prizadevajo, vidim pa po drugi strani tudi veliko podjetij, ki, prevzemajo odgovornost, prav tako sindikati, civilna družba, potem združenje sindikatov, oni so pred kratkim posebej poudarili to tematiko. No ampak hkrati pa vidim tudi države, ki zaostajajo. Imamo energetski in podnebni načrt. Počasi ta dobiva pravo obliko in eh, o tem sem tudi že govoril eh, prijateljsko z gospodom Ševčovičem. No, v določenih državah pa kljub vsem tem načrtom prihaja do katastrof. Dragi kolegi, nujno dolžnost imamo skupaj z vsemi udeleženimi stranmi, torej vsi tisti, ki predstavljamo organizacije, civilno družbo, podjetja eh, in to v vseh vidikih, tisti, ki predstavljamo sindikate, pozivamo vse skupaj, da pritisnejo, da ustrajajo eh, pri eh, voditeljih svojih držav, zato da bodo končno upoštevali to, kar je tako zelo potrebno. Pravzaprav smo vsi skupaj podpisali sporazum pred nekaj leti, torej, dragi kolegi, dela je veliko in to delo bomo tudi opravili. Ko bo imenovana nova komisija, bomo to mnenje ji tudi predstavili. Nesli ga bomo novim komisarjem, ki bodo odgovorni za ta vprašanja. To mnenje bomo predstavili tudi predsednikom eh, parlamentarnih odborov tukaj v Evropskem parlamentu, ki so odgovorni za ta področja. To je naša odgovornost. Mi predstavljamo civilno družbo in moramo biti eh, na čelu teh prizadevanj. Hvala. Hvala, zdaj pa Štefan Bach. Boverit nå går det ju Schweizko. Tack så mycket, herr ordförande. Ja, um, först tack till kommissionen för de Hvala za besedo. Najprej bi se zahvalil komisiji in komisarju za vse opravljeno delo, delo povezano uh, s tem komunikejem. Veselimo se že nadaljnega sodelovanja glede teh tako pomembnih vprašanj. Veselimo se tudi obdobja, ki je pred nami, kjer bomo še nadaljevali z našimi prizadevanji. Mm, zahvaljujemo se komisiji, da je predstavila predlog o podnebno neutralnem gospodarstvu do leta 2050. To so predstavili v svojem sporočilu in mi ga podpiramo. No. E, naj pa predstavim še nekaj ukrepov, za katere mi menimo, da so pomembni za to, da bomo dosegli podnebne cilje potrebujemo hitro strategijo za obdobje od eh, leta 2030 do 2050. To strategijo nujno potrebujemo, zato ker bomo na ta način lahko nadgradili odločitve, ki so že bile sprejete. Leto 2030 je zaenkrat eh, eh, neko končno leto, rok. Govorili smo o biogospodarstvu, digitalizaciji, krožnem gospodarstvu, deljenem gospodarstvu. Vse to lahko prispeva k učinkoviti izrabi virov z manjšimi emisijami. Potem predvidljivost, potem varno načrtovanje, to so tudi elementi, ki jih poudarjamo in to je treba zagotoviti. Potem naša zavezanost do tretjih držav, ko gre za podnebne politike, tudi ta je ključnega pomena potrebujemo zavezništvo za prehod, zagotoviti je treba enakopravne pogoje za evropska podjetja, za njihovo konkurenčnost. Eh, evropska unija lahko, eh, dokaže to, da je nujni prehod, eh, pozitiven za celotno družbo, torej da poda neki pozitiven primer. Mi podpiramo tudi idejo, da vsi energetski viri, ki eh, ne eh, proizvajajo CO2, -ja, bi morali biti eh, predmet spodbude, treba bi jih bilo podpirati in razmisliti bi bilo treba tudi o določeni fleksibilnosti. Bioenergija je tudi pomembna, prav tako naravni ponori CO2. Potem mobilnost, še eno vprašanje, ki se poudarja v našem mnenju, to je ključnega pomena za delovanje notranjega trga. Zmanjšati je treba oglični odtis mobilnosti, ampak mobilnost eh, ima seveda pomembno vlogo, ki jo je treba zaščititi. Potem financiranje vseh ukrepov, to je tudi pomembno. Na ta način bomo zagotovili, da bomo imeli določene eh, projekte eh, in nove pobude, ki bodo dokazovali, pomen eh, našega ukrepanja. Potem javna sredstva je treba mobilizirati, tako da bomo sprožili tudi mobilizacijo sredstev zasebnega sektorja. Komisar, vi ste omenili tudi socialni pakt oziroma socialni svežen. To mi tudi podpiramo pri tem prehodu države članice, lokalni, regionalni organi, socialni partnerji in eh, preostala civilna družba, vsi morajo biti vključeni v ta prehod. Prehod se ne sme zgoditi na račun določenih delov družbe, sicer se bomo znašli v težavah. Mi imamo predlog glede tega, da se ustvari neodvisen odbor Evropske unije za podnebne spremembe. Ta odbor bi izvajal znanstvene analize in podajal politična priporočila in mi države članice pozivamo, da tudi vzpostavijo eh, takšne odbore, torej tam, kjer eh, zaenkrat še ne obstajajo. Mislim, da je tudi nujno potrebno, da vse čas zdržujemo dialog z državljani, zato da bomo ustvarili eh, neko vzdušje sprejemanja teh ukrepov v letih, ko se bo strategija izvajala. Nujno bi moralo biti eh, preden se sprejme kakršnakoli odločitev na evropski, regionalni ali kaki drugi ravni, da poteka dialog z državljani. Mm. Ekosok je že del mm, teh prizadevanj in radi bi nadaljevali po tej poti. No, kar pa se tiče eh, prehoda, mislim, da je treba naše odločitve tudi ustrezno opredeliti. Hvala. Hvala, hvala tudi za strast švedskega jezika, ki smo ji bili priča. No, zdaj pa bomo imeli razpravo s člani. Vse vas prosim, da se držite časa za govor, zato ker ima podpredsednik komisije še druge obveznosti in nas bo moral zapustiti. E, Jacek Kravčik je prvi, prihaja z Polske, izvolite. E, sam sem iz skupine za zaposlovanje. E, In zelo na kratko bi vam rad eh, povedal naslednje. Evropska industrija in tudi energetsko intenzivni sektori so eh, zavezani temu, da se zmanjšajo emisije oglik. CO2 eh, v skladu z pariškim sporazumom, moramo pa tudi povedati, da uh, smo na čelu različnih rešitev, ki bi pripeljali do tega, uh, vendar pa moramo za izvajanje uh, strategije zagotoviti tudi ustrezne pogoje potrebujemo dober okvir za raziskave in razvoj, tako da bomo razvili nizkooglične tehnologije. Potem potrebujemo eh, politike, eh, da bo naša proizvodna ostala konkurenčna na evropski in pa tudi globalni ravni. Potrebujemo pa tudi dostop do nizkoogličnih virov energije. Mislim, da moramo ostati vodilni. Eh, na tem področju, moramo pa tudi druge globalne akterje pozivati, da bodo sodelovali, eh, tako da bomo eh, mogoče izvažali nizkooglično tehnologijo in tako naprej. Hvala poročevalcema za odlično delo. Hvala zdaj pa Oliver Röpke iz Avstrije, predsednik skupine 2. Thank you very much. Uh, on behalf of the workers' group, Mr. Vice President. Mm -hmm. Mm, pozdravljeni, mm, podpredsednik komisije, zelo veseli smo, da ste z nami. Vemo, da ste zelo zavezani dialogu z organizirano civilno družbo, pa tudi s socialnimi partnerji. Sam sem večkrat eh, imel to čast, da eh, sem se srečal z vami, ko ste bili v Avstriji, ko ste imeli sestanke z avstrijskimi sindikati in upam, da boste ostali eh, član komisije tudi v prihodnje. Eh, mi kot skupina delavcev eh, si prizadevamo za socialno tranzicijo in pa za delavske pravice. To sta dve ključni področji. In eh, ko smo videli strateško agendo sveta, ki bo sprejeta jutri, smo bili zelo zaskrbljeni in pa tudi razočarani, kajti socialne in zaposlitvene teme se komaj da omenjajo v besedilu. Jasno moramo tudi povedati, da si ne smemo privoščiti tega, da bi nazadovali um, in uh, naredili korak nazaj od trenutnih dosežkov komisije. No, kar pa se tiče okolja in podnebnih sprememb, uh, mislim, da bo treba preseči interese, skrite interese uh, določenih uh, akterjev. Uh, treba se bo soočiti tudi s socialnimi posledicami. Um, Državljani si želijo novega parlamenta in nove komisije, izvolili so že parlament, ki naj bi se ukvarjal s tudi socialnimi posledicami uh, Eh, globalnih eh, okoljskih in podnebnih politik. In mislim, da bi eh, o tem morali tudi kaj napisati v naši strategiji. Mi predstavljamo 80 oziroma več kot 80 sindikalnih skupin po Evropi in želimo poslati jasno sporočilo novemu zakonodajalcu. Ehm, namreč, kar ste povedali tudi sami, zagotoviti je treba, da nihče ne bo puščen ob strani, da nihče ne bo ostal ob robu ali zadaj, noben sektor, nobena skupnost, nobena regija. To je ključnega pomena, če se želimo boriti proti usponu populizma in ekstremizma. Ehm, ta dva namreč eh, se pojavita tam, kjer obstaja občutek eh, krivic. Veselim se že našega nadaljnega sodelovanja. Hvala za vašo prisotnost in za vaše prispevke tukaj danes. Danke, Oliver. Hvala, Oliver. Carlos Trias Pinto iz Španije je naslednji. Si, eh, días. Pozdravljeni, najlepša hvala, gospod podpredsednik, predsednik našega odbora. Hvala. Pred desetimi leti sem predstavil v odboru poročilo na lasno pobudo o odgovornem eh, socialnem eh, nalaganju oziroma o socialnih naložbah. Potem obravnavali smo tudi eh, trajnostne finance lani v okviru programa komisije. In Invest EU imamo, torej ta program, ki si prizadeva za naložbe v trajnostne sektorje. Eh, lansko leto je strokovna skupina v zvezi z eh, trajnostnim financiranjem eh, predstavila tudi poročilo o novi taksonomiji na tem področju. Spostavljeni so bili novi pragovi in ta odbor je tudi poudaril, kako pomembno je deliti verodostojne informacije z vsemi, ne samo glede učinka podnebnih sprememb, ampak da se uporabijo tudi ustrezni kriteriji, torej okoljski, eh, upravljalski eh, in pa socialni eh, kriteriji. Mm, tudi parlament se je ukvarjal s tem in je zelo v skladu z našimi predlogi. Čestitamo komisiji in parlamentu in želimo, da ohranite svojo zavezanost trajnostnim naložbam. Hvala. prosim vas, da se držite svojega časa, ki vam je bil dodeljen. Udo Hemerling, za dve minuti, izvolite. Ja, šen gun tak. Lepo pozdravljeni, tukaj sedim. Ko govorimo o viziji 2050 v zvezi z podnebno neutralnim gospodarstvom in družbo, moramo seveda najprej govoriti o ciljih za leto 2030. Ta komisija in ta parlament sta postavila te cilje, zdaj pa moramo poskrbeti, da bodo države članice dejansko to tudi izvedle. To je zelo pomembno. Gospod Kolon je o tem govoril. Veliko držav članic ima težave pri tem, da bi cilje dejansko izvedle v obliki ukrepov. Poglejmo si, kaj se dogaja z ceno oglika zunaj sistema ETS. To je, po mojem mnenju, zelo pomemben signal, ki ga lahko pošljemo družbi in potrošnikom, zato da bi vsi lahko sprejeli ustrezne ukrepe, zato da se usmerimo v nizkooglično gospodarstvo. Druga točka je prehrana. V pariškem sporozumu imamo zapisano, da je kmetijstvo zelo pomembno, prehrana je zelo pomembna in mi se zavedamo, da je vprašanje varne oskrbe s hrano globalno vprašanje. Potem pa je treba še upoštevati plin CH4 in N2O, to je velik problem v kmetijstvu. Lahko seveda smo lahko bolj učinkoviti, bolj varčni, ampak tudi kar zadeva zmanjševanje, tudi tukaj bi lahko kaj storili. Omenim lahko naprimer bio, energijo in gospod Tijano, Tijajnen bo še govoril o tem, prav gotovo bo govoril o tem, da bi lahko bolj vezali oglik s pomočjo fotosinteze. Hvala. Eh, Hvala. Gospod Emil Makina je naslednji iz Slovaške, izvolite. Hvala za besedo. Želim pozdraviti gospoda Ševčoviča in se mu zahvaliti za sodelovanje. Eh, držim pesti, da boste ponovno izbrani kot komisar Kakovost eh, življenja ni odvisna od dviga BDP-ja, ampak predvsem od okolja, v katerem živimo. In to je izziv ne samo za politike, ampak tudi za civilno družbo. Politiki danes eh, si pogosto zastavljajo samo kratkoročne cilje, zato ker ima to političen učinek. Eh, pogosto pa zanemarjajo okoljske vidike. To je nekaj eh, dolgoročnega namreč. Zato moramo naše ljudi prepričati, da so okoljski vidiki tudi zelo pomembni. Če želimo izboljšati kakovost našega življenja, potem moramo razvijati nove tehnologije, več je treba vlagati v znanost in tehnologijo in skupaj moramo razvijati vse, kar zadeva napredek v prometu. Hkrati pa moramo ohranjati tudi visoko kakovost življenja in skrbi za okolje. Mislim, da to lahko dosežemo. Cili so jasni in od nas je odvisno, da bomo uh, vsem zagotovili ustrezne informacije, tako državljanom kot politikom, zato da bomo na koncu dosegli cilje, ki jih želimo doseči. Uh, podpiram vse, ki so vključeni v te dejavnosti v vseh naših državah članicah. In res upam, da bodo tako zaposleni kot delodajalci ter investitorji eh, vsi eh, prispevali svoj delež in se vključili v ta prizadevanja. Hvala. Hvala, Emil. Zdaj pa bajba Miltoviča. Dragi gospod Ševčovič, eh, res cenimo vašo prisotnost tukaj. Hvala, da ste prišli. Rada bi skupaj z našimi kolegi upozorila na to, da pripravljamo sporočilo o bolj učinkovitem in demokratičnem sprejmanju odločitev o energetskih in podnebnih politikah. Eh, tukaj se ukvarjamo z zakonodajnim okvirom. Predlagamo tudi določena davčna vprašanja v zvezi z energetsko politiko, da bi eh, zato ne bi več bilo potrebno soglasje, ampak večinsko glasovanje. Mislim, da bi eh, taka davčna pobuda lahko bila najbolj eh, široka tržna pobuda, s katero bi se lotili podnebnih sprememb. Hkrati pa bi vas rada upozorila tudi na to, da moramo poiskati socialni konsens cene energije se povečujejo hitreje kot pa prihodki gospodinstv. Eh, to se dogaja v zadnjih letih, pa tudi v celem zadnjem desetletju. Eh, neenakost eh, med dohodki še vedno obstaja povsod po Evropski uniji. Potem stroški se povečujejo tudi zaradi digitalizacije, zaradi diverzifikacije. In mi moramo biti previdni, pri novem obdavčevanju energije. Mislim, da je postopek soodločanja z Evropskim parlamentom pozitiven, torej Evropski parlament se odloča skupaj s svetom. Moramo pa tudi zagotoviti to, da, bodo, eh, da bomo mi bolje vključeni v trialoge. Omenili ste tudi pošten prehod in pa energetsko revščino. Energetska revščina obstaja in se celo povečuje. Stališča potrošniškega gibanja v Evropi bi vas res radi prosili, da podate kakšno pobudo za to, da se pride do neke skupne definicije energetske revščine, da bi bile zajete vse države članice Evropske unije. Mislim, da bi na ta način potrošniške organizacije lahko potem na nacionalni in pa tudi občinski ravni eh, podale in izvajale določene pobude. Hvala. Jarmila Dubravska je naslednja. Eh, najlepša hvala, gospod podpredsednik Evropske komisije, gospod Ševčovič. Hvala vam za besedo, gospod predsednik. Ehm, veseli smo, gospod Ševčovič, da ste eh, tukaj in da se pogovarjamo o teh vprašanjih, zato ker je za nas zelo pomembno, da se s prihodnostjo začnemo ukvarjati že danes. Opredeliti moramo skupne pristope. Eh, te skupne zahteve pa morajo biti enake za vse. Čist planet za vse pomeni, da bomo skušali to doseči ne samo v Evropski uniji, ampak da se povežemo tudi z drugimi. Vemo, da Evropska unija proizvede 10 odstotkov svetovnih emisij, torej preostalih 90 odstotkov se proizvede drugod. Mi smo si zastavili ambiciozne cilje in prepričana sem, da jih bomo dosegli. Ampak zagotoviti moramo tudi to, da bo stvar poštena, da bo pravična. Ukrepiti je treba notranji trg. Ne smemo pozabiti, da v Evropski uniji moramo povečati konkurenčnost, ne pa da jo šibimo. To vam govorim zato, ker sama predstavljam kmetijski sektor in uh, za naš sektor so bile postavljene določene zahteve samo na eni strani, po drugi strani pa vidimo tudi uvoz storitev eh, in pa blaga, ki se drugot po svetu proizvajajo pod povsem drugačnimi pogoji. Zato vas želim prositi naslednje. Razmislite prosim tudi o položaju evropskih kmetov. V njihovem imenu skušajte zagotoviti to, da bodo zahteve za vse enake. Torej, ko imamo trgovinska pogajanja, moramo razmisliti tudi o obveznostih druge strani, sicer se to lahko obrne proti nam in proti evropskim državljanom. Najlepša hvala, želim pa vam še veliko sreče v naslednjem mandatu. Želim vam tudi še veliko pametnih odločitev za prihodnost Evrope. Rumenja. Hvala. Dumitru Forneja iz Romunije. Izvolite. Hvala, gospod predsednik. Gospod podpredsednik Ševčovič. Lepo vas je videti tukaj. Hvala, da ste v govoru omenili skoraj vse naše pomisleke, pomisleke sindikalistov iz Romunije. Z nami so tudi, oziroma v naši organizaciji so tudi rodarje mislim, da dobro sodelujemo, platforma deluje, platforma v zvezi z rudarskimi območji. Z delom bomo nadaljevali, ampak rudarji zdaj pravijo, potrebujemo ukrepe, ne pa samo besed. Gospod Lambert je dejal, da morajo države za obdobje 21 do 27 nameniti posebna proračunska sredstva za energetski prehod v teh regijah. Lepo bi bilo, če bi v naslednjem mandatu ta predlog tudi upoštevali. Hvala. Dejstva morajo vedno, ali ukrepi, dejanja morajo vedno slediti besedam. Tako bi moralo biti. Zdaj pa Siemens Bowland, izvolite. Gospod predsednik, gospod podpredsednik, pozdravljeni in hvala za to, da ste izpostavili predvsem element poštenosti in poštenega prehoda. Mislim, da bo to moralo biti del vsake politike, kar zadeva energetski prehod. Kolegi govorijo tudi o posvetovanjih. Pri energetskem prehodu je problem obdavčevanja brez posvetovanja. Samo obdavčevanje nikoli ne bo prineslo dovolj uspeha, zato ker prekomerno vpliva na revne. In če je veliko revnih, ki si prehoda ne morejo privoščiti, potem ni prav, da se njihovo vedenje enači z populisti. Populistom se pridružujejo ne zato, ker bi se želeli njim pridružiti, ampak preprosto zato, ker so to edini ljudje, ki upoštevajo njihove pomisleke. Lepo prosim, da se nam pridružite pri preprečevanju revščine in pri preprečevanju revščine zagotavljanju poštenega prehoda. Kar zadeva naložbe v infrastrukturo, še posebej prometno infrastrukturo in še posebej prometno infrastrukturo na podeželju, lahko povem, da je to velik problem. To bo veliko stalo tudi posamezne družine, ki živijo na podeželju. Mislim, da to ni ustrezno obravnavano v politiki. Na koncu pa želim povedati še nekaj. Vsaka država mora imeti svoj vrh o podnebnih spremembah in lepo prosim, da poskusite upoštevati to pri svojem nadaljem delu. Hvala lepa pa za upravljeno delo in želim vam obilo uspeha v prihodnosti. Hvala, hvala še imes, zdaj pa Alberto Marcola iz Italije. Hvala, gospod eh, predsednik, govoril bom italijansko. V prvi vrsti Mislim, da se z odborom v odboru strinjamo za to strategijo in se zauzemamo za podnebno eh, neutralno družbo do leta 2050. Vendar je tukaj nekaj pomislekov. Govorite o energetiki, za katero ste seveda odlo, odgovorni, ampak brez uh, ustreznih um, pametnih tehnologij ne bomo dosegli popolno uh, brezogličnost. In eh, če govorite o transportu, tukaj imamo tudi inteligente tehnologije in učinkovitost, moramo paziti na način prehoda in sedaj nekaj težav. Verba volant, far, fakta manent, besede letijo, dejstva ostajajo. Sam sem eh, podjetnik in vedno razmišljam, kako se lahko kaj udejani. In sprašujem se zato, kakšne so potrebne investicije. V energetiki potrebujemo približno 500-600 milijard evrov na leto, na transportih 900 milijard evrov na leto. Ne sploh omenjam. Um, ogretja eh, v zgradbah. To pomeni, da v 30 letih bomo dve mesece na leto morali delati, da financiramo te eh, investicije. Ali je to izvedljivo? Ja, se gotovo je to potrebno, vendar predno se odločimo za to, moramo govoriti z državljanom. Pre, uh, Vidimo, da bomo uh, eh, z temi investicijami zmanjšali stroške energije za 50 odstotkov. Kako lahko to strategijo podpremo državljan, med državljanjem, da ne bi prišlo do uh, nasprotovanja? In drugo vprašanje, kje bomo dobili vse ta denar in uh, kako uh, bomo vse to izpeljali? Potrebovali bi Junkerjev sklad, ki bi bil 15 krat večji. Now is, uh, Hvala. Zdaj pa gospa Majerova iz Slovaške za minuto. Izvolite. Hvala, gospod predsednik. Govorila bom slovaško. Pozdravljeni. Pozdravljeni, komisar Ševčovič. Hvala za opravljeno delo. Sem članica skupine delavcev, in tudi evropska državljanka, zato se vam zahvaljujem za opravljeno delo. Slišali smo že, da podnebne spremembe spreminjajo svet. Status quo se ne more nadaljevati. Naš cilj je, da zaščitimo državljane, zato govorimo o tem in zato menim, da so javna posvetovanja zelo pomembna. Javna posvetovanja so potekala lani v vseh državah, razen na Slovaškem ciljna skupina pa so bile poklicna združenja, druga združenja, lokalne, regionalne oblasti, pa tudi državljani. Mislim, da moramo s tem nadaljevati. Gospodarstvo bomo pripeljali do ničnih izpustov oglika, le če bomo tudi državljanom zagotovili potrebne informacije te spremembe so neizogibne. In hvala lepa. Hvala, zdaj pa na koncu še Simo Tjajnen. Finska, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik, govoril bom finsko. Spoštovani komisar, podpredsednik komisije. Najprej hvala lepa, da ste se spet oglasili pri nas. Jaz sem z Finske. Zastopam finske kmete in lastnike gozdov. Zato želim tukaj izpostaviti naslednje vprašanje. Gre za biogospodarstvo. Povedati vam želim, da potrebujemo ponore oglika. trajnostna biomasa je ključnega pomena, če želimo zagotoviti oglično neutralno gospodarstvo. Tudi iz lesa lahko pridobivamo plin in kar zadeva gradbene materijale, tudi tukaj lahko uporabimo les in druge rastlinske materijale in z rastlinskimi materijali lahko nadomestimo veliko fosilnih materijalov in proizvodov. Na področju kmetijstva obstaja veliko možnosti za zmanjšanje toplogrednih plinov, še posebej pa moramo paziti na prst. Tudi prst lahko veže oglik. Razmisliti moramo o tem, kako bi lahko to podpirali in spodbojali In v zvezi s tem želim povedati, da imajo naši kmetje ključno vlogo, pa tudi lastniki gozdov. Pri svojem delu in ukrepih potrebujejo podporo in spodbudo. Predvsem želim izpostaviti pomen znanstvenih raziskav. Komisija je predstavila rezultate študij in to moramo izvajati tudi v prihodnjem obdobju. Hvala. Hvala lepa, zdaj pa je beseda vaša, izvolite. Hvala. Hvala, gospod predsednik. Hvala vsem članom odbora, hvala za relevantna vprašanja in hvala za to, da se zanimate za te teme, Hvala tudi za to, da širite naša sporočila in da sodelujete z ljudmi na terenu. Hvala tudi za lepe besede v zvezi z našim sodelovanjem in hvala za lepe želje za prihodnost. Hvala tudi meni je naš odnos zelo pomemben in veste, da vedno, ko me povabite, se z veseljem oglasim pri vas. Mislim, da so to vedno pomembne razprave. Danes ste jasno povedali, kaj je treba storiti in na kaj se moramo osredotočiti. Podal bom samo nekaj kratkih komentarjev v zvezi s tem, kaj bi morala komisija početi zdaj in tudi v prihodnosti. Gospod Kravčik, hvala za jasno izjavo, da ste dejali, da industrija to podpira Zato, da zagotovimo prehod, bo potrebnih veliko naporov, še posebej, kar zadeva energetsko intenzivne industrije. Tam potrebujete našo pomoč. Raziskave in inovacije so potrebne na tem področju in upam, da bodo ti novi skladi, sklad za inovacije in sklad za posodabljanje, da bosta ti dva sklada lahko pomagala. Ta drugi sklad se bo financiral s pomočjo sistema ETS. Prav tako imamo program obzorje Evropa. Evropski parlament predlaga, da bi ta program še okrepili in to bo največji javno financiran program za raziskave in inovacije. In 30 odstotkov denarja bi moralo biti namenjenega podnebnim raziskavam in vse, kar zadeva energetsko intenzivne sektorje, bi morali vključiti v to. Tudi razogličenje teh sektorjev? Je pomembno vprašanje. Videl sem, da se jeklarski sektor sooča z velikimi izzivi. To je zelo občutljiva tema, kajti jeklarji so ljudje, ki trdo delajo in običajno gre za tovarne, ki zaposlujejo več tisoč ljudi. Vedno, ko se na trgu pojavi volatilnost, se pojavi tudi nemir. Včeraj sem govoril z kolegico Cecilijo Malmström, ki je odgovorna za trgovino in povedati vam želim, da več kot 20 ljudi dan in noč študira to problematiko. Zdi se, da jeklo ne prihaja samo iz Azije, ampak tudi iz drugih delov sveta in to samo dokazuje, da nepredvidljivost in volatilnost povzročata posledice in naš čezatlantski partner je trenutno nezanesljiv. Vendar zagotavljam vam, da gledamo, kaj se dogaja, spremljamo zadeve in upajmo, da bomo našli rešitev, ki bo pomagala evropskim jeklarjem gospod Röpke je izpostavljal socialni dialog in mislim, da ima Avstrija dober pristop. Imate tradicijo in tudi rezultate. Visoka kakovost dialoga in skupnih prizadevanj je res nekaj, kar bi bilo vredno posnemati tudi v drugih državah in na ravni EU. Potrebujemo te tekoče dialoge, kakor to počnete vi v svojem odboru. Gre za delavce in delojemalce oziroma delodajalce, tudi predstavniki civilne družbe. Vsi bi morali sesti skupaj in poiskati najboljše rešitve za ljudi, ki živijo v mestih in regijah. Samo, če bomo vsi želeli doseči prav to, bomo dosegli dobre rezultate. Tudi če se vedno ne strinjamo drug z drugim, je pomembno, da si vsi prizadevamo za rešitve. Potem se izognemo dramatičnim situacijam, ki bi lahko povzročile še več težav. Strinjam se z vami. Če bodo ljudje videli, da smo mi uspešni, mi, torej Evropa in države članice, potem. Eh, bomo zmanjšali manevrski prostor za populiste in skrajneže. Vemo, da ponujejo preproste rešitve, v 99 odstotkih te rešitve ne delujejo, morda so videti privlačno, ampak so nevarne. Zato moramo res v praksi pokazati, da mi delamo za državljane, zato si moramo res prizadevati tudi za rezultate. In gospod Trias Pinto je omenil socialno družbeno odgovornost eh, podjetij. Vedno več podjetij to upošteva pri načrtovanju nadaljnih operacij, pri tem, ko razmišljajo o tem, kakšno energijo bodo uporabila in eh, pri tem, ko razmišljajo, kako se bodo vključili v družbeno tkivo svoje regije. In gospod Hemerling je dejal, da moramo sicer podpreti vizijo 2050, ampak vemo, da se strategija ne bo izvajala sama od sebe. Slediti moramo načrtu in vedno znova moramo skrbeti, da bomo izpolnjevali cilje do 2020, do 2030 in tako naprej. Res je, nekatere države članice zaostajajo, naprimer pri zmanjšanju izpustov oglika, ali na področju obnovljivih virov energije ali energetske učinkovitosti. S temi državami sodelujemo, zato ker običajno ne gre za nepripravljenost, ampak gre za tehnične ovire, pomankanje finančnih sredstev ali pa potrebo potem, da se jim še dodatno pomaga. Evropa 28-terice mora napredovati složno, zato da bodo ljudje po vsej Evropski uniji čutili ta napredek. Gospod Mahina je omenil eno pomembno dejstvo in sicer gre za delitve v okviru držav članic. Tudi na ravni držav članic obstajajo velike vrzeli v zvezi z BDP. Vedno pogosteje me na to opozarjajo, ko potujem po Evropi, še posebej v novih državah članicah. Ljudje v teh državah se še vedno spomnijo, da smo na začetku evropskega sodelovanja bili pri 50 odstotkov poprečnega BDP-ja Evrope. Zdaj smo na 80 odstotkih. To pa nažalost ne velja za osebne prejemke. Tam smo še vedno pri 50 odstotkih. BDP se je povečal za 30 odstotkov, osebni prihodki pa samo za približno 10. To povzroča napetosti v novih državah, ljudje imajo občutek, da Evropa ne počne dovolj, da bi jim pomagala, mi pa moramo poskrbeti, da bomo našli pot za to, da zagotovimo enakost za vse, tudi kar zadeva prihodke ljudi. To bi bil najbolj pošten pristop in tako bi odpravili tudi napetosti, ki smo jim priča v državah članicah. Zato so tudi cene energentov tako občutljiva tema. Na bilateralni ravni zdaj uvajamo analize stroškov energije, kakšna je cena proizvodnje energije in kakšni so potem ti dodatki, stroški pri prenosu, dajatve in tako naprej. To včasih predstavlja tudi 60 odstotkov cene energije. To je vprašanje za nas vse. Je pošteno, da se tako močno obdavči temeljna dobrina, kot je energija? ali pa bi morali morda drugače obdavčiti energijo. Morda bi lahko drugače zastavili stroškovno strukturo v zvezi z energijo, kajti tako bi lahko razbremenili državljane. Gospa Dubravska nas je opozorila na to, da moramo že zdaj razmišljati o tem, kako bomo reševali probleme v prihodnosti. Njeno vprašanje je bilo jasno. Omenila je pomembno nalogo za komisijo v prihodnosti in sicer kako bi v trgovinske sporazume vključili oglično intenziteto. To pogosto omenjajo kmetje, proizvajalci avtomobilov, jeklarje, V Evropi potrebuješ 1,8 tone CO2 za proizvodnjo ene tone jekla, zunaj Evrope pa za isti izdelek porabijo tudi 3 ali celo 4 tone oglika. Po drugi strani pa javne organe silimo v javna naročila in konkurenca tukaj preprosto ni lojalna mislim, da moramo razmisliti o tem, kako bi lahko prizadevanja na ravni okolja prenesli na to področje, zato da zagotovimo čistejše okolje in da poskrbimo tudi, da proizvajalci ne bodo kaznovani zato, ker na bolj čist način proizvajajo izdelke. In da seveda ne bodo na slabšem zaradi tistih, ki uh, ne spoštujejo teh standardov. Gospod Furneja je povedal, da moramo zagotoviti poštenost, da moramo imeti pred očmi energetsko revščino in da obstajajo oglično intenzivne regije, ki jih moramo prav tako upoštevati. Povratne informacije, ki jih dobim jaz, pravijo, da ljudje vedno bolj vedo, da je zelo pomembno, da ljudem pokažemo, da nam je mar da želimo pomagati in da vemo, kaj je treba storiti. Ozročje za sodelovanje je odlično in tudi Evropski parlament, zlasti Jerži Buzek, eh, sta poskrbela, da imamo zdaj posebno proračunsko vrstico, približno 5 milijard evrov bo namenjenih ogliku eh, oziroma oglično intenzivnim regijam, V komisiji bomo zdaj razmislili o tem, kako bi lahko za te regije res poskrbeli, da bi jim predstavili vizijo, konkretne projekte in tudi finance. Gospa Macola je govorila o pametnih omrežjih, prav ima, brez tega ne bo mogoče obnovljivih virov energije zagotoviti za vsa gospodinstva če ne bodo mreže pametnejše, ne bomo uspeli napolniti vseh prihajajočih električnih avtomobilov. Omenjam lahko tudi projekte skupnega interesa. Naprimer, prvi projekti za pametna omrežja so že bili odobreni in pametna električna omrežja so prav gotovo eden od teh projektov, zato da bodo naša omrežja pametnejša, mnogo hitreje in še gospa Majerova in gospod Tjajnen. Posvečala sta se potrebi po komuniciranju. Strinjam se z gospod Majerovo. Javna posvetovanja so ključnega pomena. To je neizogibno. Mislim, da ne počnemo dovolj na tem področju ljudje ne razumejo, zakaj podamo določene predloge. Mislim, da moramo poiskati način, da bomo okrepili te razprave. Tudi na družbenih medijih, naprimer, bi lahko bili bolj aktivni, zato da bodo tudi mladi bolj razumeli naša prizadevanja in da bodo podpirali ukrepe, ki jih sprejemamo. Podnebne spremembe in okolje sta pomembna tema in gospod Tjajnen bo prav gotovo vesel, ko bo slišal, da je biogospodarstvo, da so ponori oglika, biogoriva in tako naprej, vse del novih skladov, ki jih eh, pripravljamo na področju raziskav in inovacij. Vem, da finski dobro gre. S tem v zvezi in uh, Finska bo veliko imela od teh um, inovativnih projektov. Jaz sem slovaške in dodati moram samo še nekaj, kar ti to vse nanaša tudi na Finsko. Bil sem na finalu svetovnega prvenstva v hokeju. Finska, kakor veste, se imenuje Suomi kot Slovaška. Cel stadion je kričal Suomi, Suomi in ko ste bili drugič na Slovaškem, ste postali svetovne prvaki, upam pa, da nam boste nekoč to uslugo vrnili. Really hvala, hvala še enkrat in še enkrat in še enkrat vam, gospod Maroš Ševčovič. Vi ste podpredsednik komisije, hvala za vaše besede, hvala, da z nami vedno izvajate tako jasen dialog mislim, da poročilo jasno kaže, da komisija drži besedo. Komisija se je na začetku mandata jasno zavezala, da bo dosegla rezultate in rezultate je tudi dosegla, ampak to je predvsem vaša zasluga. Vedno ste si prizadevali, zato zelo diplomatsko ste postopali, iskali ste ustvarjalne rešitve. Z vsemi ste sodelovali, z vsemi deležniki, institucijami in z drugimi, ki sodelujejo v tem procesu in dejansko ste ustvarili okvire za sprejemanje zakonodaje in vi ste poskrbeli za to. To je vaša dediščina, tega ne bo pozabil nihče tudi v prihodnih letih. Razogličenje Evrope je glavno gonilo sprememb v prihodnih letih. To bo vplivalo na podjetja, to bo velik izziv za podjetja, to bo največja priložnost za podjetja, pa tudi največje tveganje za podjetja. To bo največji izziv za naše delavce in to bo tudi največja priložnost za oblikovanje dostojnih delovnih mest, pa tudi največje tveganje. In to bo tudi največje tveganje za to, da bomo poskrbeli, da ne bomo izgubili konkurenčnosti. Poglejte, kaj se je zgodilo z računalniki, naprimer podjetje Oliveti. Podobno se lahko zdaj zgodi z baterijami. Ne smemo izgubiti pomembnih sektorjev v industriji. Delavci morajo ostati na naši strani, ne smemo izgubiti državljanov in njihovega zaupanja. Vprašanje je, kako torej na trajnosten način prenesti stroške tega prehoda v cene? To bo pomembno vprašanje in zato je treba zagotoviti tesno sodelovanje med Evropo delavcev, ki jo zastopamo mi, in institucijami. Hvala še enkrat in povem lahko le, da si vsi želimo, da bi vi spet prišli k nam kot komisar z portfeljem, ki nam bo omogočil nadaljno sodelovanje. Izvolite. Euh, Pozdravljeni vsi, nimamo veliko časa pred tem, da zaključimo plenarno zasedanje, pa vendar moramo glasovati tudi o amandmajih v zvezi s strategijo za dolgoročno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v EU. Pet amandmajev imamo, ki jih poročevalec in soporočevalec eh, vse sprejemata, če sem prav razumela. Se vsi s tem strinjate? Dobro, potem pa kar glasujmo o celotnem mnenju. Glasujte, prosim.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 Le vote est fermé. Konec glasovanja. 151 vas je glasovalo za, eden proti in en vzdržan glas. Mnenje je sprejeto, čestitke poročevalcu in soporočevalcu. Zdaj pa preden zaključim to sejo, um, sprejeli smo tudi že datum naslednjega sestanka in sicer 17. in 18. julija v stavbi Šarlemanja Evropske komisije se bomo sestali. 17. julija se bodo od 9. naprej sestale skupine, ob 2. popovdne istega dne bomo začeli s plenarnim zasedanjem in potem naslednji dan nadaljevali sejo ob 9. do povdne. Ali lahko potrdimo te datume? Dobro. Želim vam srečen povratek eh, domov in pa uspešno naslednjo sejo. Hvala tudi tolmačem. Lep pozdrav vsem.